bo tri predloge skupne resolucije v zvezi z Nikaragvo in kar takoj predajem besedo avtorjem. Prvi je gospod Boguslav Sonik. Dziękuję, panie przewodniczący. Polityka. Hvala, gospod predsedujoči. Politika predsednika Ortega, sedanjega predsednika Nikaragve, kaže, da je tako kot v starih časih, v komunističnih časih, namreč, ko nekdo pride na oblast, jih je težko odstraniti iz nje. Leta 2006 je gospod Ortega bil izbran, izvoljen za predsednika. Sandinisti so se vrnili na oblast in takoj se je polastil ukrepov ustrahovanja in nadlegovanja. In te metode še predobro pozna. Uporabljajo je tajno policijo, podobno kot na Kubi. In Evropski parlament je že večkrat upozoril na dejstvo, da aktivisti in opozicija so zdaj žrtve nasilja. Tudi zagovorniki človekovih pravic so pod udarom in so bili večkrat zaprti. Amnesty International je podal poročila o te zlorabi človekovih pravic. Zdaj pa bi gospod Ortega želel spremeniti ustavo, zato da bi ga lahko še enkrat izvolili. In zdaj se predvideva, da se bo izjavil za predsednika in da bo ostal na oblasti in da bo to izjavil v zadnjem trenutku. Njegov idol je vedno bil gospod Castro, ki je naredil enako. Mislim, da moramo zdaj revidirati sporazume o sodelovanju s temi, s to državo. Imamo tam namreč klauzula o človekovih pravicah, pa želimo, da ne ostane brezpredmetna. Zdaj pa gospod Bielan. E, Hvala, gospod predsedujoči. V soboto je na tisoče ljudi v Nikaragvi šlo na ulice za to, da so demonstrirali proti politiki gospoda Ortege. Ta država je namreč na poti v diktaturo. Vrhovno sodišče je nedavno odločilo, da lahko gospod Ortega še enkrat kandidira za predsednika. In to je škandalozno. Zelo zanimivo je, kako je bila sprijeta ta odločitev, kajti gospod Ortega nima absolutne večine v parlamentu. To pomeni, da se je moral poslužiti kršenja ustave. Če bo gospod Ortega še enkrat kandidiral, mislim, da lahko rečemo, da bo Nicaragua diktatura. Ko smo Ko se usedemo še enkrat za pogajalsko mizo z Nikaragvo, mislim, da moramo upozoriti na to in da moramo uporabiti vsa sredstva, ki so nam na voljo, da se predsednika Ortega ustavi na svoji poti. Van, van, van. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Van Balen. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za podporo v tej hiši, za delegacijo, ki sem jo vodil v Managvo. Prišli smo v miru na vabilo parlamentarne večine, zato da smo lahko govorili o ustavi, o volitvah in volilni kampanji ter človekovih pravicah in državljanskih svoboščinah. Ampak imenovali so nas marsikaj. Grozili so nam z izgonom iz države, grozili so nam, da nas bodo razglasili za persone non grata in da obtožili so nas tudi, da organiziramo državni udar. Prekleli so tudi našo državo, svojo državo in tudi menim, da bi morala Evropska unija spremljati, kaj se dogaja v Nikaragvi. Poslati bi morali opazovalce na volitve in podpreti demokratično opozicijo. Na koncu pa moramo biti objektivni pri rezultatih tako v Nikaragvi kot v Hondurasu. če bodo te volitve potem priznane, bo potem konec krize v tej državi. Hvala lepa, gospod Van Balen. Zdaj pa govornik iz političnih skupin, gospod Kelam za EPP. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Latinske Ameriki smo priča zaskrbljujočemu trendu, namreč, da se širi mandat sedanjega predsednika v idealnem primeru zanj do neskončnosti. Na ta način si je Hitler utrl pot na oblast, podobno kot Lenin, ampak rezultati so podobni. Ta predsednik z razširjenimi pooblastili ne more oziroma ni mogel izboljšati kakovosti življenja svojih državljanov. Kuba je dober primer tega, kako so bila življenja državljanov pohabljena in pokvarjena. V Nikaragvi pa imamo podoben primer, ki kaže na to, se ne, da se ti voditelji ne spreminjajo, da se želijo polastiti oblasti samo zato, da bodo zlorabili svoja pooblastila. In ti poskusi, da se spremeni Nikaragovska ustava, Te je treba povezati tudi s sredstvi, ki so namenjena za razvoj Nikaragve. Organizacija ameriških držav ni, se ni odzvala na to krščanje ustav, kljub temu, da je Nikaragva ena od članic te organizacije. Hvala, gospod Kelam. Veronik de Kajzer. Hvala, gospod predsedujoči. Zadovoljstvo mu ugotavljam, da se je gospod Van Balen vrnil živ in zdrav z te misije. Ampak moram še reči, da se te igre ne bomo šli. EPP je poudarjala, kako je pomembno, da se ukvarjamo tudi z Ugando kako je pomembno in nujno, da se ukvarjamo z Iranom. Zdaj pa nas želite povleči v igro za ali proti Ortegi. Ne, ampak te igre se ne bomo šli. Mislim, da tukaj to ni tako nujno. Seveda ljudje, ki so v težavah, potrebujejo pomoč, ampak mislim, da. Gre tu samo za posebne namene posameznih poslancev. V bistvu gre tukaj samo za to, da bo parlament, če bo to izglasoval, izgubil svojo kredibilnost. Hvala lepa, gospode Kajzer. Zdaj pa gospod Rom Romeva in Rueda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glede na to, kar je bilo že povedano, se mi zdi sramotno in žalostno, da glede na to, da je toliko nujnih stvari, ki jih mora ta hiša obravnavati, da se danes ukvarjamo s tem. Danes govorimo o Nikaragvi, v preteklosti pa smo imeli že priložnost govoriti o še resnejših problemih, pa nismo. Zaradi Nikaragve smo z dnevnega reda spravili druge teme, ki se mi zdijo celo bolj nujne. Danes mislim, da bi morali govoriti naprimer o Zahodni Sahari, o nekom, ki so mu odzete človekove pravice, temeljne pravice. Lahko bi govorili o begunskih taboriščih na okupiranem ozemlju v Maroku. Gre za številna vprašanja, o katerih bi lahko govorili danes. in mi menimo, da to ni tako pomembno, kot to meni EPP. Za skupino zeleni. Zdaj pa gospa Ilda Figueiredo za GUE NGL. Hvala, gospod predsedujoči. To je sramotna razprava o navidezno nujni zadevi. Moramo si pogledati nedavno tragedijo, ki se je zgodila v začetku novembra v El Salvadorju. Več kot 200 ljudi je umrlo in veliko jih je izginilo. Preučevati bi morali vprašanja zdravja in varnosti teh ljudi. Posebne sklade, usmerjevalne sklade iz Evropske unije bi morali oblikovati za boj proti tem nujnim razmeram in jih nameniti za rekonstrukcijo in obnovo v El Salvadorju. Tudi vojaški udar v Hondurasu. Obravnavati bi morali tudi to, ter kršitev človekovih pravic v Zahodni Sahari ampak žal to ni bilo mogoče zaradi nasprotovanja skupine EPP. Tako kot so rekli že kolegi, ne bomo sodelovali pri tej navidezno nujni zadevi. Hvala. Lepo, gospod Kljutek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se pridružil temu, kar so dejali moji predhodniki. Rad bi spomnil na to, da je tudi kolumbijski predsednik poskušal protipravno podaljšati svoj mandat in bi se tega tudi morali lotiti. Rad pa bi spomnil še predvsem na to, da je ustanova, ki je blizu FDP, Friedrich Naumann v Nemčiji, puč bila udeležena pri puču v Hondurasu. Tam so imeli razpravo, srečevali so se štipendisti in so se tudi distancirali v odprtem pismu. Gospod Van Balen je predsednik mednarodne liberalne internacionale in na strani ustanove Friedrich Naumann je zapisano, da je bil povezan s tem pučem in zato po takimi pogoji ima Nikaragva pravico, da razglasi takšno osebo za nezaželeno. To bi pri nas tudi bilo običajno. In mislim, da to, kar se dogaja, ni nič drugega kot pregleden poskus, da bi tiste države, ki so bolj socialne v Južni Ameriki, postavili na sramotilni steber. In to moramo jasno povedati, da GUE NGL tega ne bo podpirala. Hvala lepa. Zdaj pa postopek CatchDI v skladu s pravili, imamo na voljo samo dve minuti. Jaz pa bom naredil manjši kompromis, kajti veliko govornikov se je priglasilo k besedi in dal bom besedo po enemu govorniku iz vsake politične skupine. Začeli bomo z gospodom Kasolidesom. You, Hvala, gospod predsedujoči. Ne razumem reakcije spoštovanih kolegov in kolegic ki sedijo na moji desni strani. Glede izbire teme, o kateri govorimo danes, ne razumem, zakaj to ni nujna zadeva. Zakaj ni nujno obravnavati vprašanja našega poslanca, ki je obiskal to državo zato, da je obiskal to državo kot predsednik organizacije Liberal International. Ne razumem, zakaj ne moremo prositi za besede in govoriti o tem vprašanju in govoriti o tem novem trendu v Latinski Ameriki, da se arbitrarno poskuša spremeniti ustavo neke države in se zaustaviti in zaustaviti tradicijo enega ali dveh mandatov predsednikov držav v tem koncu sveta. Spoštovani kolegi so govorili o štirih drugih temah in zdaj jih sprašujem, kdaj bomo obravnavali te štiri zadeve, ki ste jih omenili. Ampak na voljo imamo samo tri teme. Samo eno minuto ste imeli na voljo, gospod Ksolini. Hvala. Justas Paleckis. Justas Paleckis. Eno minuto spoštovani gospod predsedujoči, podpiram mnenje svoje politične skupine, da to vprašanje ne sodi na naš dnevni red pod točko nujno, kajti imamo bolj nujna akutna vprašanja. Če že govorimo o Nikaragvi, moramo najprej povedati, da je to država, ki je najbolj zadolžena. To je ena najrevnejših držav v Latinski Ameriki. in ta komunistični poskus in neoliberalni poskus se ni uresničil. ZDA, Sovjetska zveza, super sile so se vedno umešavale v zadeve v tej državi. Obstajajo tendence vladavine trde roke in to moramo obsoditi. Vendar pa ne pozabimo, da smo to imeli tudi v Evropi in še imamo. Gospa Majsner, minuta. Gospod predsedojoči, veliko je bilo že povedanega, da je to napačna tema, ker imamo bolj nujne teme po svetu, kar se kršitev človekovih pravic tiče. To možno, da je res, vendar pa evropejci se moramo truditi, da bi vzpodbojali vrednote svoboščine, kot tudi, naprimer, svoboščina do svobodnega tiska. In te vrednote moramo braniti. Friedrich Naumann je bila obtožena, da bi naj sodelovala pri puču. Samo moram to zaveniti. To so govorice, ki nimajo nekakršne podlage. In nadalje. Gospodo van Balno so dejali, ko smo govorili o puču, da bi se naj pogovarjal o tem in da bi ga naj zato izgnali iz države. Seveda se sprašujem, če se ne moramo odprto pogovarjati o različnih temah, kajti to sodi k svobodi prostega izražanja, ali je to že dovoljšen razlog, da ga izženejo iz države, ker se pogovarja o določeni temi. Če se to dogaja, potem to seveda ni dobro. Tukaj ne moremo reči, zato vas bomo izgnali, ker se o tem pogovarjate. Mislim, da je to popolnoma napačen pristop. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Meissner. In na koncu še Charles Stanok. Minuto. Nicaragua ostaja ena najrevnejših držav v Latinski Ameriki. Glede na to, da je predsednik Ortega želel podaljšati mandat, kaže na to, da bi morali res obravnavati to vprašanje. V tej regiji je ogromno nestabilnosti in parlament, predsednik je še enkrat pokazal, kako lahko zlorabi pooblastila vrhovnega ustavnega sodišča in kako lahko ne upošteva parlament. To je podobno kot pri Čavezu. Tudi tam njegov odnos predstavlja grožnjo stabilnosti v državi. Daniel Ortega je pustil svoje državljane na cedilu in če resnično menimo, da je pomembna demokracija, ne moremo pozabiti na državljane Nikaragve. Še gospod Butikofer, minuto prosim. Na kratko. Določen rezultat pa je ta težavna razprava vendarle prinesla. Kolegica, nemška kolegica iz skupine Alde je posredno potrdila, da je vprašanje državnega puča dejansko bil predmet teh razprav. To je branila z argumentom, da moramo govoriti o vsem, tudi o državnem prevratu. Mislim, da je to jasen, pomemben rezultat te razprave in zato sem hvaležen. Can... Hvala lepa. Tako sedaj pa komisija. Prosim. Gospod komisar. Mister, uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, kot veste, je Evropska unija zavezana težkemu dialogu s to državo in želimo ohraniti demokracijo in demokratične institucije. Istočasno Evropska unija skuša obdržati ravnoteže dolgi zavezi, da bi podprli razvoj in stabilnost te države v razvoju in celotne regije Srednje Amerike od lokalnih volitev leta 2008, kjer je šlo za razširjene obtožbe po prevarah, je sedaj ta vlada padla najniže. Ne spoštuje demokratičnih načel, tudi nesvobodnih volitev. In donatorsko skupnost je to privedlo do tega, da bomo preverili naše prispevke in bomo tudi na nekaterih primerjih suspendirali pomoč tej državi. Komisarka Ferrero Waldner je sprejela odločitev, da bomo suspendirali vso proračunsko pomoč Nikaragvi od 1. januarja 2009, da smo suspendirali. To je bila posledica pogovorov držav članic v svetu. Vlada v Nikaragvi se je zavezala, da bo odpravila pomankljivosti in oktobra smo namenili 10 milijonov evrov področju izobraževanja v Nikaragvi. To predstavlja majhen del sredstev, ki smo jih suspendirali in so znašali 46 milijonov evrov. V svetu za razvoj smo slišali kritike, da nismo imeli prejšnje razprave med državami članicami o tem, Ne, da bi šel v podrobnosti, mislim, da je zelo pomembno, da ko sprejemamo takšne odločitve, da se držimo postopka, kjer skušamo zagotoviti, da bodo države članice in komisija imele enako stališče, kar se določene države tiče. Če na koncu seveda to ni možno, potem lahko vsak stori, kar pač meni, da je potrebno. Vlada Nikaragve je naznanila, da bodo splošne volitve 2011 in regionalne volitve 2010 takšne, da bodo prisotni tudi mednarodni opazovalci. Vlada je povabila EU, da bi poslali opazovalce. Med drugim se je zavezala tudi k temu, da bodo izboljšali volilni zakon. S podporo sredstev EU in da bodo imeli profesionalne volilne organe naslednje leto. Vendar pa so nedavni dogodki, kot je sodba ustavnega sodišča, nekaj, kar kažejo, da morda to ni prav resno, kar govori vlada o Nikaragvi. novembra smo imeli demaršo trojke in izrazili smo skrbljeno zaradi teh razvojev. Konec koncev bo pomembno izvajati te obveze, kajti to bo odvisno, od tega bo odvisno, ali bomo dali nadaljno pomoč Evropske unije, Nikaragvi. Sodelujemo z inštitucijami tudi z Evropskim parlamentom, kot kaže ta razprava. Ali je to aktualna razprava ali ne, pa je vprašanje, o katerem mora odločati parlament sam. Hvala lepa. Thank you, Hvala lepa, komisar. Zaključili smo s to točko na dnevnem redu. Glasovali bomo po zaključku današnjih razprav. Prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Imamo štiri osnutke resolucije o Laosu in Vietnamu. Za začetek